in od socialistov prošnjo, ki se današa na spremembe v sestavi odborov in pa med parlamentarnih delegacij. E, ta prošnja bo vključena v zapisnik tega sestanka. Če nihče nima ni, e,